Good afternoon, dear. Kolegice in kolegi, pozdravljeni, začeli bomo. Kmalo se nam bo pridružila tudi gospa Gresle. Mislim pa, da lahko začnem z sporočili predsednika. Na začetku dobra novica in sicer danes praznuje rojstni dan Birgit Sipel. To je pa res lep način za začetek seje. Vse najboljše, Birgit. Svoj dan boš porabila v libe, s prijatelji seveda. No, ampak želim ti lep dan in še lepši večer in seveda vse najboljše še enkrat. Kolegice in kolegi, spremembe dnevnega reda imamo novo točko 5a gre za poročanje odboru o pogajanjih v zvezi z vzpostavitvijo vizumskega zakonika skupnosti. To bo ob 5 do 4, 9. točka o glasovanju glede osnutka sporazuma o sodelovanju med Euroistom in Gruzijo bomo preložili. Če nišče ne ogovarja, bomo dnevni red sprejeli. Zapisniki 5. marec, 15. oktober, 8. november, če nihče ne bo ogovarjal, bo tudi zapisnik sprejet. Zdaj pa jezikovni profil. Tolmačenje bo danes na voljo v vseh jezikih, razen v danščini, hrvaščini in irščini. Vedno več je delegiranih in izvedbenih aktov in, kakor veste, moram prebrati ta sporočila. Lepo prosim, da potrpite. Delegirani akti, ena od političnih skupin je uložila ugovor v zvezi z dvema delegiranima uredbama, to so socialisti. 18. decembra smo dobili ta ugovor. Ugovarjajo skladu za notranjo varnost, zunanje meje in vizume druge govor pa je v zvezi z azilom, migracijami in vključevanjem oziroma skladom za azil, migracije in vključevanje. Navedli so dva razloga in te zahteve bodo obravnavali danes koordinatorji na sestanku, ki bo potekal danes po seji Libe. 23. januarja, zdaj govorim o izvedbenih aktih, je parlament sprejel dve priloge v zvezi z osnutkom izvedbenega sklepa komisije v zvezi s tretjo revizijo delovnega programa o izvajanju programa med operabilnostjo, rešitvami in skupnimi okviri za evropsko javno upravo in v zvezi z proračunskimi izdatki za leto 2019. Temeljni akt je sklep 2015 skozi 2240 Evropskega parlamenta in sveta 25. novembra 2015 o vzpostavitvi programa v zvezi z rešitvami za interoperabilnost in skupnimi okviri za evropske javne uprave, podjetja in državljane. To je način za posodobitev javnega sektorja. Sprejetje teh prilog k izvedbenemu aktu je bilo posredovano člana odbora Libe v Novičniku z dne 25. januarja 2019. Notranji rok je bil prav tako določen. Če ima kakšen poslanec ugovor, lepo prosim, da sekretarjat Libe o tem uvestite pred 6. februarjem 2019 ob 12. Okay, so, uh... Tako, zdaj pa prva točka imamo izmenjavo mnen z komisijo in ta del seje bo potekal skupaj z odborom za proračunski nadzor. Predsednica odbora naj bi bila na poti. Gospod Gresle je vedno točna. To veste vsi, ki jo poznate, zato tudi čakam. Jaz sem bil pa točen zato, ker je ona vedno točna. In zato, ker smo vsi tako točni, bomo zdaj imeli kratek premor. No, no Jaz sem tukaj pravočasno, nič šaden Freude. No ne čutim, če lahko uporabim ta nemški izraz. No, čisto resno vam lahko povem, da mi je vedno užitek delati z gospo Gresle. Kolegice in kolegi, samo trenutek torej. Prekinili bomo za kakšno minuto, toliko da se nam pridruži gospa Gresle. Thank you. Okay, thank you, colleagues. Hvala, kolegice in kolege. Gospa Gresle se nam je pridružila in zdaj lahko začnemo. Pozdraviti želim gospoda Olivija Sala. Oktobra je bil imenovan za umestnega upravnega direktorja Evropskega glavnega toživca ali EPPO v skladu z uredbo 2017-1939 o vzpostavitvi Evropskega glavnega toživca. Gospod Sal ima ključno vlogo pri oblikovanju in začetku delovanja urada Evropskega glavnega toživca. Prav gotovo nam bo zagotovil natančen pregled priprav v zvezi z izvajanjem urada Evropskega glavnega toživca, prav tako pa bo povedal, kako poteka postopek v zvezi z imenovanjem Evropskega glavnega toživca. Najprej pa dobi besedo gospa Gresle, kajti trenutna seja je skupna seja z odborom za proračunski nadzor. Ingeborg, izvoli. Hvala, hvala, Klod. Kolegice in kolegi, se opravičujem za zamudo, vendar bila sem z novinarji, torej v rokih, rokah drugih. EPO je za nas pomembna zadeva, to je za nas tudi velik up, zato da bi lahko rešili določene težave na področju evropskih financ. Dobro je, da imamo zdaj skupni termin, zato da lahko izvajamo javno posvetovanje. Mislim pa, da je zdaj čas tudi, da nam bo komisija kaj povedala v zvezi s tem, kako daleč je s pripravami pri vzpostavitvi EPO. Vprašanje je, kdaj bo urad začel delovati, kaj te zelo pomembno je za Evropsko unijo, da ta urad tako vzpostavimo, da bomo lahko hitro začeli žeti sadove, ne pa da bomo kar takoj zašli v težave. Hvala, hvala lepa Inge. Zdaj pa, gospod Sal, izvolite. Hvala, gospod predsednik, gospa predsednica, vesel sem, da sem tukaj. Hvala za to priložnost, da lahko govorimo z obema odboroma. To je šele prva priložnost, morda bomo imeli še kakšno priložnost za razpravo. Kakor ste dejali, novembra me je imenovala komisija za umestnega upravnega direktorja. Upam, da imam dovolj izkušen. 25 let sem že uradnik pri komisiji. Ukvarjam se za vprašanje proračuna in človeških virov. V preteklosti sem že sodeloval pri oblikovanju organov, naprimer pri oblikovanju enotnega Eh, reševalnega odbora. Zdaj pa bom povedal, kako je s pripravami EPPO, kako je z izbiro glavnega evropskega toživca, potem pa bomo imeli tudi vprašanja in odgovore. EPPO je še vedno v fazi vzpostavljanja. Sestavljamo različne gradnike, nekateri so konkretni in jasni. Naprimer, intenzivno sodelujemo z luksemburškimi oblastmi v zvezi z zgradbo. Luksemburške oblasti so določile zgradbo, ki jo bodo ponudile EPPO, prav tako dela že dobro tečejo, zato menimo, da bomo do leta 2020 imeli zelo sodobno, varno in učinkovito zgradbo. Prav tako pripravljamo platformo za ravnanje in obravnavanje primerov. Zagotovili bomo sodelovanje med državami članicami, zbiranje podatkov, pa tudi prenašanje podatkov, še posebej kar zadeva primere. Pri tem nam pomagajo zunani strokovnjaki, ki izvajajo podrobne analize različnih sistemov, ki obstajajo. Prav tako smo se posvetovali z različnimi organi, naprimer z Eurojustom, Europolom, pa tudi seveda z Olafom in GD Just. Prve rezultate študije bodo predstavili marca, potem pa bomo govorili o različnih možnostih z državami članicami v okviru EPPO in v okviru skupine strokovnjakov za EPPO. Prav tako napredujemo pri izvajanju proračuna EPPO, Prvič je bil proračun sprejet v kontekstu splošnega proračuna za leto 2019. Hvala tudi za podporo parlamenta. Naša ovojnica znaša 4,9 milijone evrov. To bi moralo zadostovati za zagon novega organa, vključno z porabo za informacijsko tehnologijo, zaposlovanje in zgradbo. Pripričani smo, da bo prvo leto delovanja pozitivno. Videli bomo pri umestnem pregledu, ali je denarja dovolj. Ampak seveda najpomembnejši del je izbira glavnega toživca. Kakor veste, je v ustanovni uredbi posebna določba, še posebej kar zadeva izbor odbora, ki bo izbiral glavnega toživca, enega člana, predlaga tudi parlament. Kje smo v zvezi z izbiro glavnega toživca? Z delom smo začeli novembra. Prva seja izbirnega odbora je bila pred Božičem. Takrat smo se posvečali praktičnim in organizacijskim vidikom. Določili smo tudi ambiciozno časovnico, ki bo odboru, pa tudi parlamentu in svetu omogočila, da ustrezno izkoristijo svoje pristojnosti. V času božičnega odmora so člani odbora natančno analizirali vse vloge, ki smo jih dobili. Na osnovi tega smo imeli na začetku januarja zelo plodno sejo. 11 kandidatov je bilo izbranih za intervju pred izbiro. Ti intervjuji bodo potekali jutri in pojutrišnjem. Izbirni odbor torej upa, da bo lahko končni seznam posredoval parlamentu in svetu naslednji teden. Kakor je navedeno v izvedbenih pravilih sveta, je cilj, da bi imeli končni seznam, ki bi vključeval 3 do 5 kandidatov. Videli bomo, kaj se bo zgodilo v okviru intervjujev, ki bodo potekali jutri in pojutrišnjem. Upajmo pa, da bo lahko odbor izbral najboljše kandidate, zato da boste potem parlament in svet, svet lahko izbrala končnega kandidata. Tukaj želim povedati še nekaj. Zelo pomembno je, da tako parlament kot svet opravita potrebne korake, kar zadeva načrtovanje in organizacijo zaslišen, zato da bomo, upajmo, dobili predlog kandidata in tudi imenovanje še pred koncem mandata. Upajmo, da bo to na zadnjem plenarnem zasedanju marca. To bi omogočilo spoštovanje časovnice, če bodo torej vse službe ustrezno delovale zdaj pa še izbor drugih članov kolegija, to so evropski toživci. Malta in Nizozemska boste pristopili leta 2022 in ne 2020. Gospa Jurova in gospod Oettinger sta pisala vsem nacionalnim ministrstvom decembra. Prosila sta jih, da sprožijo vsega, postopke pred izbora na nacionalni ravni. Tako da bodo ministrstva predložila vsaka po tri imena do konca marca. Predloge vseh 22 držav članic naj bi dobili do konca marca. Izbirni odbor pa bo potem začel delati na drugi fazi svojega mandata, ki je pregled in ocena vlog predlaganih kandidatov iz držav članic. Zato, da bo odbor lahko potem svoj predlog predal parlamentu in svetu kasneje. V zvezi s tem še nimamo tako natančne časovnice, upamo pa, da bomo lahko hitro začeli delati na tem skupaj z različnimi sekretarijati. In preden sklenem, lepo prosim, da mi dovolite, da vam povem tudi to, da je 11. januarja komisija predložila osnutek predloga v zvezi z izvedbenim sklepom sveta, kar zadeva prehodna pravila za imenovanje prvega evropskega toživca oziroma prvih evropskih toživcev. Pri prvem mandatu bo namreč treba najti neko umestno rešitev. To sem vam želel povedati. Delo dobro napreduje komisija bo zdaj rešila določene izzive, ki nas še čakajo v smislu dela in tehničnih vidikov. Prepričan pa sem, da bomo lahko na koncu dobili učinkovitega in ambicioznega evropskega glavnega toživca in tudi urad. Hvala. V drugi polovici februarja naj bi dobili končni seznam če prav razumem. Dobro. Številni kolegice in kolegi se želijo oglasiti, veliko zanimanja je za to temo. Želi kdo spregovoriti? Vsak samo par minut. Gospa Mecola je prva, izvolite. Hvala, gospod predsednik. Strinjam se s tem kar je bilo predlagano v zvezi z imenovanjem Evropskega glavnega težilca. Vedno znova slišimo o preiskavah v medijih, o zlorabi sredstev in tako bomo poslali jasno sporočilo svojim državljanom. Namreč na evropski ravni lahko zagotovimo odgovore, ki bodo nekaj pomenili tudi v njihovem vsakdanjem življenju. Vendar pravila glede imenovanja morajo biti skladna z postopki. To je povezano tudi z volitvami v Evropski parlament. Ti postopki so občutljive narave, zato bi lahko morda o teh postopkih govorili na sestanku koordinatorjev. Tam bodo sodelovali vse skupine, zato mislim, da lahko nadaljujemo hitro, zato da poskrbimo, da bo imenovanje steklo še v tem mandatu. Hvala. Hvala, gospod Alessandr iz odbora za proračunski nadzor. Hvala, gospod predsednik. Hvala komisiji gospod Stalin za te informacije. Sedaj se bo torej 22 držav članic vključilo v uh, pripravo uh, seznama kandidatov. Vprašala bi, če ste upoštevali, kaj ti veste, da je to za uh, nadzor proračuna pomembno. No, pa ne le za nas, vendar to mi vse skozi ponavljamo, kadar imamo takšne izbore. Ali ste upoštevali? tudi ravnovesje na ravni spolov pri vzpostavitvi tožilstva. Gre za pravne poklice, pravosodne poklice, kjer si želimo uh, ravnovesje med spoloma, pogosto jih na najvišjih ravneh uh, ni dovolj. Mm, pogosto se išče tožilce z dolgotrajnimi izkušnjami in se ne upošteva tega, da obstajajo številne tožilke, ki imajo tudi dolgoletne izkušnje in imajo e, dobra znanja in ki imajo morda celo več evropskih izkušenj. Torej, e, pri izboru kandidata in kandidatke je to pomembno, ali se to upošteva pri človeških verjih, pri administrativnih verjih, kako se bo pravzaprav to vse upoštevalo pri izboru kandidata oziroma kandidatke. Menim, da moramo imeti določena jamstva in glede trdnosti same institucije oziroma organa in torej skušali bomo v prihodnih mesecih eh, opraviti tudi delo glede mm, dela OLAF-a, tako da ne bo prišlo do podvajanj, tako da boste, ti, da boste ta dva organa sodelovali, da ne bo prišlo do podvajanj ali nekompatibilnosti. Hvala, Birgit Sipel. Hvala lepa, predsednik, hvala za lepe želje za moj rojstni dan. V parlamentu ni treba izpostavljati pomen Evropskega javnega toživca, kajti parlament je vedno podpiral ta urad. Ne gre samo za zaščito finančnih interesov Evropske unije. Ne, zelo pomembno je, da se zaščitijo tudi interesi davkoplačevalcev, državljanov. Zdaj pa govorimo o Evropskem javnem toživcu in poskrbeti moramo, da bo ta urad najbolj učinkovit urad, kolikor je le mogoče delati mora v interesu evropskih državljanov in to je povezano z kazanskim pravom in kazanskimi preiskavami. Strinjam se s tem, kar smo že slišali. In danes zvečer bomo imeli sestanek koordinatorjev odbora Libe, zato mislim, da bi morali to priložnost izkoristiti za izmenjavo mnen o postopku, zato da bomo res našli pravo osebo, ki bo najbolj učinkovita za to, da se bo začelo delo v okviru Urada Evropskega javnega toživca. Kasneje pa bomo lahko podali predloge odboru, pa tudi seveda plenarnemu zasedanju. Ampak lepo bi bilo, če bi začeli že nocoj na sestanku koordinatorjev. Hvala, Birgit. Natali Grisbek, ste želeli besedo? Izvolite. E, ne, hvala, Klot. No, povedati želim, da me veseli, da postopek napreduje. Lepo je, da bomo imeli končni seznam. Poslušam Mm-hmm. razpravo in dobro je, da smo blizu cilja. Večkrat smo slišali, da zdaj izpopolnjujemo arhitekturo in lepo bi bilo, če bi govorili o pristojnostih urada. Prejšnji teden smo o tem govorili, kajti romunsko predsedstvo je o tem eh, govorilo, ko je bilo v odboru, namreč pristojnosti bi lahko razširili tudi na boj za preprečevanje terorizma. Hvala. Hvala. Natri Evo Žuli. Hvala. Tudi jaz se zahvaljujem gospodu Salu, začasnemu upravnemu direktorju dobro je opravil svoje delo, vesela sem, da smo že zelo blizu izbora glavnega toživca. Nekaj pomislekov imam v zvezi z evropskimi toživci, ki jih bodo imenovali države članice. Države članice morajo imenovati tri kandidate. Zanima me, ali smo predvideli, ali lahko izborni odbor preveri tudi kakovost teh kandidatov. Pomislimo na Polsko ali Romunijo. Ti dve državi ne spoštujeta pravosodja, vsaj ne v celoti, in tukaj bi se lahko pojavili pomisleki. Morda bi bilo dobro, če bi preverili tudi kakovost evropskih toživcev, ne samo evropskega glavnega toživca. Hvala. Hvala, Eva. Seveda, to bo vprašanje za gospoda Sala, če želi odgovoriti na te elemente. A ne, gospa Makovej, izvolite, vi ste zadnji. Hvala. Tudi sama se strinjam s tem, da bi morali o tem govoriti na srečanju koordinatorjev. In kar zadeva postopek, to je zelo pomembno za izbor ali za izborni postopek na ravni držav članic. To je zelo pomembno tudi za druge evropske tuživce. In kar zadeva proračun, Vsaka država članica naj bi imela dva toživca. To vedno ni dovolj. Morda bi lahko razmislili o tem, da bi proračun za leto 2020 povečali. Ne bom govorila o specifičnih državah, ampak vemo, da je v nekaterih državah goljofi več. Na koncu se tudi jaz zahvaljujem gospodu Salu. postopke imenovanja moramo zaključiti še v tem mandatu. Strinjam se z Roberto in z vami vsemi. Hvala. Okay, you, hvala, gospod Makovej, Olivier Sal, izvolite. Hvala, gospod predsednik. Hvala poslancem in poslankam za spodbudne besede. To zelo cenim. Dve ali tri točke, ki ste jih izpostavili. gospa Sander je govorila o uravnoteženosti med spoloma. To so pomembne vprašanja in to so vprašanja, ki jih upošteva tudi izborni odbor, pa tudi komisija. Komisija je imela besedo pri imenovanju izbornega odbora. 12 članov je tam, 5 je žensk dobro sodelujemo z vsemi, tudi z temi petimi damami. Kar zadeva kandidate, to bo bolj odvisno od kandidatur. Povem pa vam lahko, da imamo 30 kandidatur in kar nekaj je žensk. In veliko jih je tudi med temi enajstimi, ki jih bomo intervjuvali v prihodnih dneh. Sveda potem bo odvisno od tega, kako uspešne bodo na mm, intervjuju. Jaz upam, da bo odbor na koncu vseeno zadev določeno ravnotežje med spoloma tudi na končnem seznamu kandidatov, kar zadeva organizacijo prihodnjega delovanja evropskega toživca. Seveda, glavni tožilec bo začel s delom poleti, morda malce prej, malce kasneje, ampak do takrat bo treba zagotoviti, da bo na voljo že kakšna ekipa, večja ali manjša, vključno z Eurojustom, Europolom in tako naprej. Oni bodo že zagotovili administrativno podporo, pa tudi pravosodno in tehnično podporo. In potem bomo sprožili prvo fazo zaposlovanja za dejanske eh, začasno zaposlene, zato da bomo imeli zaposlene pri uradu Evropskega javnega toživca že od poletja naprej. In še nekaj, kar je povedala gospa Žuli, kar zadeva ulogo izbornega odbora pri analizi evropskih toživcev. Pravila imam tukaj in dejansko je tako, da ima odbor pristojnost, da zavrne kandidaturo, če meni, da kandidatura ne izpolnjuje meril iz 16. člena. Torej, kandidatura mora vključevati določene kompetence, določene spretnosti. Če odbor meni, da ta merila niso izpolnjena, potem lahko izborni odbor preko sekretarjata, in jaz sem sekretarjat, zahteva od držav članic, da imenuje ustrezno število novih kandidatov. Torej, odbor lahko od držav članic zahteva, da uložijo ali predložijo nove nadomestne kandidature, kar zadeva proračun. Proračun za leto 2019 je po našem mnenju ustrezen, zato da bomo lahko začeli z delovanjem. Potem pa bomo videli, ali je treba to spremeniti v okviru proračunskega postopka za leto 2020. Na koncu še enkrat hvala lepa za vašo podporo, za to, da ste prišli sem in hvala, da ste mi dali možnost, da vam povem več o tem, kaj nas čaka v prihodnosti. Hvala lepa, gospod Sal. Naj samo ponovim za kolegice in kolege. Predstavitve kandidatov v ožjem izboru bodo potekale v drugi polovici februarja. O postopku smo že govorili na zadnjem sestanku koordinatorjev. Če bo kaj novega, bomo seveda nove informacije posredovali po sestanku danes zvečer ko bomo imeli obširne razprave, v katerem bomo upoštevali različne vidike, ki so jih izpostavili kolegi. O tem bomo poročali seveda tudi članom. Ta sestanek koordinatorjev bo potekal po tem današnjem sestanku odbora. Hvala lepa.